Okay, friends, we start. Dobro, prijatelji, začenjamo s to sejo. Nekaj minut zamujamo. Dobrodošli vsi skupaj, kar zadeva jezike, so na voljo vsi, eh, z izjemo danščine, finščine, malteščine in hrvaščine. Druga točka so uh, moje objave. Prvi trialog o Europasu. Po pravilu 55 z odborom za kulturo bo potekal 10. oktobra od uh, eh, 7. zvečer do pol 9. zvečer. To pomeni, da bo to danes večer. In Kot veste, bo danes potekalo tudi javno zaslišanje z odborom za kulturo o Evropski solidarni enoti, kar pomeni, da se bomo popovdne preselili v drugo dvorano ASP1G3, sicer od tretje ure popovdan. Tako, zdaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Upam, da imate sabo glasovalne kartice. Morda damo še pet minut tistim, uh, Eh, ki želijo glasovati, da se nam pridružijo, pa tudi poročevalcu. Torej, nameravamo dati še pet minut članom odbora, da lahko dejansko prispejo pravi čas za glasovanje. Torej, še par minut bomo počakali, kajti zaradi stavke ljudje zamujajo, ker pravzaprav skuša do parlamenta priti peš, tako da še pet minut bomo počakali. Okay, friends, Prav, torej imate glasovalne kartice v napravah, kar pomeni, da lahko začnemo z glasovanjem. Začeli bomo z kompromisom 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe drugi člen, kompromis sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 139 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 141 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 152 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe številka 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Bomo ponovili. Torej, ponavljamo glasovanje o sedmem predlogu spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22 glasov proti. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 167 za, proti, vzdržani, sprejet bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 167. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 24 glasov proti. Predlog spremembe 168 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 170 za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 171 za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 173 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 174 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 175, 176 za, proti, vzdržani, sprejeto mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 176, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen, 25 glasov proti. Kompromis 10 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Preverjamo kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 180 za, proti, vzdržani, sprejet. 182 za, proti, vzdržani, sprejet sto šest, sto triinosemdeset, skupaj sto štiriinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo predlog spremembe 183 in 184 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen 25 glasov proti. Predlog spremembe 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, sprejet. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo, preverjamo kompromis 11, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 24 glasov proti. 195 za proti, vzdržani, zavrnjen. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 198 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 199 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 200 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 12 za, ne, ta ni potreben. Ja, pravzaprav glasujemo o predlogu spremembe 12 skupaj z 215 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 213 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 214 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 216 in 217, ta sta bila omaknjena, tako da nadaljujemo s kompromisom 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo kompromis 16. Glasujemo konec glasovanja je sprejet 22 glasov za. Predlog spremembe 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15 skupaj z 236 za proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak preverjamo. Preverjamo 15 in 236 glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejet 26 glasov za. Nadaljujemo s predlogom spremembe 239 za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 240 za, proti, vzdržani, sprejet. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 243 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen, 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 250 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 251 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Preverjamo 251. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 glasov za. Predlog spremembe 252 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 253 za, proti, vzdržani, sprejet. 200. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 200, ne ta je brezpredmeten, ne, 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo 237. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Dvesto osemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvesto petinpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo dvesto petinpetdeset. Glasujemo konec glasovanja je zavrnjen. 24 glasov proti. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 257 za, proti, vzdržani, sprejet. 258 za, proti, vzdržani, sprejet. 259 za, proti, vzdržani, sprejet. 260 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 261 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 263 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo predlog spremembe 263 glasujemo. Konec glasovanja. Se opravičujem, dejansko je bil sprejet. Predlog spremembe 264 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 267 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 268 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Preverjamo 268, glasujemo. Konec glasovanja. Ne, bil je sprejet z enim glasom več za. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 270 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 272 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 272. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, bil je zavrnjen. Predlog spremembe 274 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 274, da bo res jasno. Kon glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen. In kar 26 glasov je bilo proti. Predlog spremembe 276 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo 276. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 278 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 280 in 81 sta bila umaknjena, tako da nadaljujemo z 285 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 289 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 290 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 292 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 293 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen prosim. Želeli bi preveriti 293. Prav, bomo preverili 293, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Dva glasova več za. Kompromis 19. Za, proti, vzdržani sprejet. 297 za, proti, vzdržani sprejet. 298 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 298, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. En glas proti več. Amandma 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 2 in 35 skupaj za, proti, vzdržani, mislim, da bo treba preveriti 2 in 35, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena z enim glasom razlike. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani vzdržani, moramo preveriti, preverjamo 36, ker ne dvigujete rok, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen, z enim glasom razlike. Predlog spremembe 37 je brezpredmeten, 38 za ne, ni, ni brezpredmeten, glasovati moramo o njem. Torej glasujemo o predlogu sprem besedin 30 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 in 40 skupaj za, proti, vzdržani, sprejet preverimo. Preverjamo 43 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom razlike. 39 je brezpredmeten. Ta tudi. Predlog so nebe 4 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti. Preverjamo predlog zmembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. S tremi glasovi razlike. 41 za, proti, vzdržani zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani sprejet. 44 za proti, vzdržani sprejet, 45 za, proti, vzdržani sprejet, 46 za, pre, proti, vzdržani sprejet, 47 za, proti, vzdržani zavrnjen, 48 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Bomo še enkrat preverili. Preverjamo 48. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet 19 glasov za. 49 za, proti, zdržani, sprejet. 50 ne, ja, ja, za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 52 eh, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za. Želite, da preverimo 55 prav? Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z dvema glasova razlike. 56 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Preverjamo 56. Glasujemo. Konec glasovanja. And it's carried by. Sprejet. Sprejet z 43 glasovi, 34 glasovi za. Včasih me kar prestraši, ko vidim napačno. 57 za, proti vzdržani zavrnjen. 58 za, proti vzdržani zavrnjen. 59 za, proti vzdržani zavrnjen. 60 za, proti vzdržani zavrnjen. 61 za, proti bomo preverili. Preverjamo 61, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo, torej preverjamo predlog spremembe 63, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z štirimi glasovi razlike. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 66. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 67. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 73. Za. Proti vzdržani, sprejet. Bomo preverili, preverjamo 73, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim, ne deluje naprava. Vem, ampak rezultat je vsekakor jasen in predlog spremembe je sprejet. Prav, bomo začeli še enkrat. Še enkrat eh, glasujemo o 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Je šlo zdaj? Velja. Dobro. Torej, predlog spremembe je potrjen. Tri glasove razlike. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 77 za proti, vzdržani zavrnjen, predlog spremembe 78 za, proti, vzdržani zavrnjen. Preverimo, preverjamo 78 in sedaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 79 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 81, za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 82, za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 83, za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 91, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 93, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 94, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 95, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani bomo preverili. Preverjamo 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 101 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen s tremi glasovi razlike. Predlog spremembe 107 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 je brezpredmeten. Ne, ne, bomo glasovali o 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 111 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržan in zavrnjen. Predlog spremembe 112 za, proti, vzdržan in sprejet. Predlog spremembe 113 za, proti, vzdržan in zavrnjen. Predlog spremembe 114 za, proti, vzdržan in sprejet predlog spremembe 115 skupaj s 116 sta identična za, proti, vzdržani. Rekla bi, da preverimo. Preverjamo 115 in 116 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen s tremi glasovi razlike. Predlog spremembe 117 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog zelo jasno je bilo, ampak če želite, lahko tudi preverimo. No, pa nadaljujemo. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 120 je brezpredmeten, to pomeni, da 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 122 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 123 za, ne, se opravičujem, 125 za, proti, vzdržani, sprejet, 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 127 za, proti. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 127, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen štirimi glasovi razlike. Predlog spremembe 128 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 129 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 130 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo 131, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In zdaj še glasujemo o tako spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejeto z 39 glasovi za. Tako da se zahvaljujem poročevalcu za opravljeno delo. Okay. Uh, we are here. Yeah. Hvala, da ste tukaj. Nadaljujemo takoj z točko 4 na dnevnem redu. Ta pa je izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. Poročevalka je gospa Tomc, vendar pa jo bo nadomestil gospod Kasa in takoj bom mu dala besedo. Izvolite. Yes, thank you, Madam President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prebral bom govor gospe Tomc, ki mi ga je poslala včeraj, namreč kandidira na slovenskih predsedniških volitvah in želimo ji seveda veliko sreče, če tudi bi si želeli, da bi ostala tukaj z nami, kakorkoli že. Prijeli smo 242 predlogov sprememba glede poročila o izvajanju pobude. Gospa Tomc bi se želela zahvaliti vsem, ki so predložili predloge sprememb, prav tako pa bi se želela um, zahvaliti svetovalcem in vsem, ker so prispevali svojim, znan, svojim znanjem k osnutku poročila o izvajanju. Večina predlogov sprememb, ki so bili predlo, predlagani, dejansko okrepijo besedilo tako da resnično verjamem, da imamo dobro podlago, na kateri lahko delamo naprej. Kar zadeva vsebino, naj pojasnim, kaj smo izpostavili doslej. Izpostavili smo kot prvo problem, da se dejansko pridobijo uh, zanesljivi statistični podatki, tako da je poročilo zasnovano na podlagi omejenih podatkov in informacij. Prav tako povdarjamo, da pobuda za zaposlovanje mladih ne bi smela nadomestiti obstoječih nacionalnih reform, ter več bi morala služiti kot dopolnjujoč instrument. Tukaj smo prejeli veliko predlogov sprememb, ki prav tako govorijo v tej smeri izpostavljamo potrebo po boljšem usklajevanju med um, izobraževalnimi programi in trgom dela in to na način, da bi se popraševanje in ponudba na trgu dela bolj izenačila. Kot četrto izpostavimo namen tega, da se doseže nezaposlene. To pomeni, da potrebujemo bolj ciljane ukrepe. Več eh, prizadevanja je treba posvetiti registra, registriranju eh, brezposelnih in nicov, torej tistih, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni ali pa se ne eh, usposabljajo in so nedejavni. Kot peto, še vedno je največji problem ne so še vedno pre, pre, večji problem nedejavni in izključeni mladi. To pomeni, da morajo ukrepi biti bolj eh, ukrojeni po njihovi meri in tudi eh, ukrojeni po potrebah posameznika. Potrebno je opredeliti tudi potrebe po zaposlitvah. Trenutno je to še vedno problem in mladi pričakujejo, da bodo deležni kakovostnega izobraževanja, usposabljanja ali zaposlitve, vendar pa zelo pogosto ni tako. Sedem. Prav tako povdarjamo, da je končni cilj te pobude trajnostno zaposlovanje. Zato moramo zagotoviti tudi te podatke. Dejstvo je, da je podatkov premalo in da države članice ne zagotavljajo podatkov, kar zadeva trajnosti zaposlitve. 8. Prav tako izpostavljamo pomen trajnostnih uh, finančnih sredstev, s katerimi bi se še lahko naprej borili proti brezposelnosti med mladimi. Pod predloženi predlogi spremembi kažejo podporo temu, da bi bila uh, pobuda za zaposlovanje mladih trajni mehanizem za financiranje. Prav tako smo dobili veliko predlogov o tem, kako bi lahko izboljšali ponudo za zaposlovanje mladih v prihodnje. Naprimer, da bi se več pozornosti posvetilo mladim v ranljivih um, uh, razmerah in da se več posveča pozornosti tudi čezmejnemu trgu dela. Gospod Tomc, bi vam se še enkrat zahvalila za vse predloge, spremembe in komentarje. Resnično obžaluje, da ne more biti tukaj z nami, da bi lahko odgovorila na vsa vprašanja, ki bi jih imeli. Uh, you, Hvala, gospod Kaza. Zdaj pa besedo dobijo poročevalci v Senci. Najprej gospod Benifej iz skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa tudi kolegu Kaza, in, ki zastopa poročevalko Tomc. Hvala za zelo koristen uvod. Moram reči, da se v veliki meri s tem lahko strinjam in pod, po, trdim lahko tudi konstruktivno delo, ki smo ga upravili mm, poročevalci senci s poročevalko. Naša skupina je vložila nekaj amandmajev z namenom, da se bodi si izboljša besedilo ali da se še doda kakšen nov predlog. Vemo, da je pogosto nemogoče, da poročevalci upoštevajo vse argumente v prvem krogu, tudi zaradi pomankanja eh, prostora. Zato upam, da bodo moji prispevki lahko eh, tu koristni z vidika določenih pomembnih vprašanj, naprimer, ko gre za dvig brez financiranja za zaposlitev eh, mladih, potem tudi dodatna sredstva v večjetnem finančnem okviru. Prav tako bi to priložnost rad izkoristil za to, da se zahvalim kolegu Pavelu, ki je zastopal skupino SD na misiji za ugotavljanje dejstev v Sloveniji in na Hrvaškem, kar je bilo zelo koristno tudi za končno različice naših eh, amandmajev. Mislim, da je pomembno, da odbor za zaposlovanje preuči uh, priložnost, ki jo imamo s tem eh, poročilom in predvsem, da podarimo našo podporo odpravljanju brezposobnosti mladih in eh, jamstvo za zaposlovanje mladih. Eh, seveda to niso edini inštrumenti, pa vendar potrebujemo več sredstev v proračunu Evropske unije, tudi poleg 2020 in tudi večjo angažiranost držav članic v tem kontekstu vedno stane manj investirati v te inštrumente, kot pa, če upoštevamo izgubo eh, blaginje, ki jo pomeni brezposlenost. Zato predlagamo več priporočil za izboljšanje tega programa. Najprej je pomembno upoštevati predvsem kakovost eh, ponudb. To je nekaj, kar je zelo aktualno v naših državah članicah. In eh, predvsem moramo obsoditi nekorektno uporabo teh programov, gre za pobude za poslovanje mladih, prihaja do zamud pri plačilu mladim, prav tako se preveč uporablja tudi pripravništva in pa neplačna pripravništva na mesto rednih zaposlitev. Prav tako menimo, da je potrebno predeliti določne kriterije za vrednotenje in eh, predvsem opredeliti profil kandidatov. Upam, da bomo s prispevkom tudi drugih skupin lahko pripravili kompromisno besedilo s tem v zvezi in upam, da bo to dovolj ambiciozno in koristno za uporabnike jamstva za mlade in pa tudi pobude za zaposlovanje mladih. Z vidika kakovosti je to cilj, ki ga zakladujemo vsi, gre za to, da politike Evropske unije na področju zaposlovanja mladih omogočijo hitro in trajnostno vključitev mladih v trg dela, ne da se jih neustrezno izkorišča. Naj zaključim s tem, da samo podarim še nekaj, kar smo izpostavili in sicer vzpostavitev neke vrste eh, posebne linije za prijave neustrezne uporabe ne, teh inštrumentov, gre torej za dodatni inštrument za nadzor oziroma spremljanje eh, izvajanja teh ukrepov in to bi omogočilo, da se neposredno Evropski komisiji oziroma posebni namenski skupini javlja nekorektne prakse, eh, ko gre za evropska sredstva za zaposlovanje mladih. Gre za mehanizem eh, neposrednega poročanja, ki mislim, da predstavlja neposredni inštrument za neaktivne mlade. To bi lahko pomagalo tudi pri zagotavljanju kvantitativnega eh, izvajanja ukrepov v državo članica. Hvala lepa za vašo pozornost. Zelo me veseli, da lahko sodelujem z poročevalko in eh, z vsemi kolegi v nadaljnih razpravah. Hvala. Thank you, Hvala, gospod Benny Faj. Sedaj pa Eh, kolegica Sitnanska iz EKR. Prosim. Pripravi mi bolo potešením sledovať prácu pani spravodajkine, s ktorou sa v mnohí... Hvala lepa. Zahvaljujem se delu poročevalke in strinjava se pri številnih pogledih glede tega, kako bi lahko izboljšali pobudo za zaposlovanje mladih. Zato naši predlogi spremem podpirajo to pobudo. In programi za jamstvo za mlade so bili oblikovali v razmerah težkih pogojev v državah članicah. To je bil odziv na nevarno visoko brezposelnost. V številnih primerjih so ti programi korisni, vendar pa se ne smemo pretvarjati, da pomankljivosti ne vidimo. Prišlo je do ugotovitev Evropskega računskega sodišča in opazili so številne pomankljivosti in eh, izgube pri izvajanju tega programa. Tudi zvišanje Eh, financiranja je treba primerjati z eh, dodano vrednostjo, ne samo s politično voljo. Strinjam se, da to ne sme biti nadomestilo za lastna prizadevanja in pobude držav članic v boju proti brezposelnosti. Gre za inovacije, za izobraževanje, raziskave. Vse to je še vedno v pristojnosti držav članic. Strinjamo se, da bi morale tudi nevladne organizacije biti vključene v izvajanje. Po mojih izkušnjah lahko povem, da imajo te nevladne organizacije zelo dobro znanje eh, in lahko delajo s tistimi mladimi, ki so odaljeni od trga dela. Bilo, bo dob bilo bi dobro, da bi te izkušnje izkoristili v čim večji meri. In potem eh, še zadnja pripomba glede eh, zaveščenosti mladih o teh programih mislim, da ljudje niso dovolj ozaveščeni o njih, še zlasti pa eh, niso vključeni tisti, ki so najbolj izključeni z trga dela. Tukaj vidim veliko še priložnosti za izboljšave. Vsekakor eh, se veselim tega, da se vsi eh, želimo prizadevati za boljšo kakovost teh programov. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z poročevalko in prepričana sem, da bo to poročilo konstruktivno prispevalo v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa sedaj pa gospa Dlabajeva, skupina Alde, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem gospe eh, Romani Tomca, ta osnotek poročila in tudi drugim poročevalcem v Senci za njihove prispevke in amandmaje. Eh, naša skupina je uložila zelo malo amandmajev, kajti to poročilo je bilo že tako ali tako zelo uravnoteženo in je izpostavljalo tako pozitivne, kakor tudi pomankljivosti eh, te pobude tako, da podaja to poročilo pogled z obeh plati. V mojih amandmajih podarjamo pomen motivacije mladih, poleg učinkovite rabe sredstva in tudi izpostavljamo dejstvo, da je pobuda za poslovanje mlade inštrument, ki ga treba uporabljati za projekte, ki temeljijo na rezultati in ki so trajnostni v dolgem roku. Kot sem podarila večkrat, moramo predvsem preučiti stroškovno učinkovitost in pa dolgoročne cilje teh programov, ki jih financira EU. In kot je kolegica Jana Žitenska že dejala, moramo resnično pogledati, kakšna je tu evropska dodana vrednost, ker sicer nima smisla, da se eh, to še naprej financira. Prav tako podpiram svoje kolege pri pozivu k razpravi o pobudi za poslovanje mladih v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira in da razmislim o nadaljevanju tega financiranja. Ampak, eh, kot rečeno, s tem financiranjem moramo nadaljevati le, če lahko resnično dokažemo stroškovno učinkovitost. Resnično me veseli to sodelovanje, kajti mislim, da je pomembno, da se poglobljeno lotimo teh vprašanj in eh, v skupini poročevalcev v Senci delo poteka zelo dobro. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospe Gonzales iz eh, skupine Goj Engel ne vidim. Prav tako ne Teri Rajnke ali koga drugega. A, da, izvolite. Ja, hvala, predsedoče. Ter je zdaj v odboru za pravice ženske, to je mene prosila, da jo tu nadomeščam. Torej, naša skupina je odložila več amendmajev, podarek dajemo vplivu na duševno in na telesno zdravje in predvsem učinek strahu, ki je res učinajoč. Dlje, ko je mlada oseba brezposlena, bolj Verjetno je, da bo v prihodnje eh, tudi ta oseba imela negativne izkušnje na trgu dela. Zato je pomembno, da poskušamo doseči eh, mlade, še posebej tiste, ki niso vključeni v izobraževanje in eh, poklicno usposabljanje, da na ta način lahko bolje dosežemo te mlade v težkih razmerah. Zato zavode za poslovanje v državah članicah pozivamo, da ne zagotovijo kakovostne programe po meri, prav tako boljše usposabljanje za delovce na zavodih za usposabljanje, da lahko na ta način izboljšamo tudi strategije za zaposlovanje teh mladih, hranljivih, izrazljivih skupin. Pobuda za zaposlovanje mladih mora zato predstavljati prvi korak v smeri pristopa, ki temelji na pravicah in kakovostni vidik dostojanstvenega dela za mlade je nekaj, kar ne sme biti predmet kompromisov. Pretekle izkušnje z implementacijo pobude za poslovanje mladih so pokazale, da je ključnega pomena partnerski pristop in eh, zato naša skupina zelenih obžaluje, da je partnerski eh, pristop, ki vključuje eh, civilne organizacije, organizacije mladih in druge relevantne deležnike pri oblikovanju, implementaciji in evalvaciji pobud za poslovanje mladih, eh, premalo upošteva. Še posebej organizacije mladih bi morale biti bolj vključene v načrtovanje komunikacije, implementacijo in evalvacijo, evalvacijo teh pobud. No, ne na zadnje, pozivamo vse države članice, naj jamstvo za mlade dejansko udejanja. Organizacije mladih pozivamo na Evropski parlament obveščajo o svoji analizi ukrepov držav članic in da države članice in komisijo pozovejo, da naj tudi vključijo mladinske organizacije v oblikovanje politik. Hvala. Hvala lepa, gospod Ždanoka, skupine zelenih. besedo dobi Laura Džer, skupina EFDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi kolegom za ta prvi osnutek, za ta prvi predlog glede ocenjevanja dosedanjega izvajanja pobude za poslovanje mladih. Mi menimo, da je pomembno v tej fazi preučiti, kako se v različnih državah članicah izvaja ta pobuda za zaposlovanje mladih eden eh, teh inštrumentov je tudi jamstvo za poslovanje mladih. Pri tem prvem poročilu je pomembno, da se izpostavi, da je finančna in gospodarska kriza povzročila dvig stopne brezposobnosti z 15 na 24 odstotkov. Eh, to je podatek, ki je na nek način prazen, kajti za brezposobnost med mladimi dejansko sega od 10 odstotkov leta 2013 v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, na Hrvaškem, v Grčiji, pa je ta stopnja bliže 40 odstotkom. Tako da je ključna zadeva ta, da poiščemo konkretna poročila posameznih držav in sicer zato, da lahko predvidimo tudi, določene korektivne ukrepe, ko gre za izvajanje te pobude in eh, eden ključnih problemov, s katerimi se soočamo, je problem razlik v rasti, v gospodarskih dosežkih, v zaposlovanju v posameznih državah. Zato se ne moremo strinjati z priporočilom kolegice naj eh, pospešimo strukturne reforme za odpravo teh razlik. Ne zato, ker bi nasprotovali strukturnim reformam, ampak moramo se vprašati, kakšne so strukturne reforme, ki jih je potrebno izvajati. Če je tako, kot je v Italiji, naprimer, ker so učinki zaradi brezposlenosti mladih po izvajanju tako imenovanega Job Acta, ki ga je sprejela italijanska vlada. To so bile posledice negativne. Edina strukturna reforma, ki se izvaja v državah članice, še posebej v Italiji, je eh, ekspanzivna gospodarska reforma, ki širi eh, močne zaposlovanja. Če pogledamo regijo Sicilija, Kalabrija, manj kot eh, leto dni nazaj, če bi tam gledali, kakšne so razmere, vidimo, da so rezultati tam dramatični in o tem poroča tudi Evropsko računsko sodišče, zato ker ni so usklajeni cilji strategije za zaposlovanje mladih in pa rezultati, ki se potem dosegajo. Skratka, nimamo možnosti eh, za to, da vsi relevantni deležniki sodelujejo pri tem ukrepu, ki, bo, ki bi moral postati strukturen in učinkovit. Kar zadeva izobraževanje, mislim, da je to ključno in eh, izobraževanje mora eh, biti ustrezno in eh, primerno potrebam in zahtevam podjetij, ki lahko zaposlujejo mlade. Če ni razprav, če ni sodelovanja med različnimi institucionalnimi ravnmi in zelo pogosto, Eh, agencije za usposabljanje ne izvajajo ustreznega usposabljanja. In eh, tu ni samo problem plačila mladih mm, za pripravništvo, ampak gre resnično za neko vrzel, ki je v osnovi vseh pobud, ki se izvajajo. In zato je pomembno, da se te ekspanzivne ekonomske politike izvajajo, te ustvarjajo delovna mesta, učinkovito usposabljanje, usposabljanje, ki se sproži za potrebe ciljev, ki jih želimo doseči in preprečiti je potrebno tudi zlorabe teh instrumentov, vključno z jamstvom za zaposlovanje mladih in ko gre za delo na črno ali sivo ekonomijo, tudi to je zelo problematično področje. In predvsem ne smemo meniti, da je sprejemanje strukturnih ukrepov edini možno ukrep. Potrebujemo solidne, trdne projekte, jasne ideje, predvsem pa moramo biti vse čas pozorni, vse čas se pogovarjati, vse čas spremljati izvajanje. Eh, zdaj, projekti so pomembni, ampak vendarle tam, kjer prihaja do Eh, potrate sredstev, eh, predvsem, ker se sredstva porabljajo v druge namene, kot so predvideni. To pa je, mm, mislim, da mm, nekaj, kar nikako ni, ni sprejemljivo. Zato se veselimo nadaljnega sodelovanja s kolegico Tomc, da se dogovorimo potem in odločimo o končnem osnotku tega besedila. Hvala lepa. Gospod Martin v imenu skupine ENF, izvolite. Hvala. Doktor Molan je žal ostal v Franciji zaradi stavke v Franciji. Toliko samo v upravičilo. Hvala lepa. Vi ne boste eh, spregovorili na to temo v imenu kolegice, molim, ne, dobro. Želi še kdo besedo? Gospod Pavel. Hvala lepa. Na kratko sem hotel spregovoriti na temo tega, da se je zelo cenim delo naših kolegov, še posebej tudi delegacije, ki je odpotovala v Slovenijo in na Hrvaško. Vidimo, da so podobni problemi v teh dveh državah, kot eh, jih vidimo drugot v naših državah članicah to, kar lahko s tem dosežemo, mislim, da dosežemo, je, da program izboljšamo. To je vsekakor prineslo marsikaj pozitivnega na področju zaposlovanja mladih. Mislim pa, da moramo najti način, kako ponuditi priložnost tudi tistim, ki teh priložnosti ne iščejo. Ni dovolj, da zgolj damo na voljo informacije, da so programi na spletnih straneh in da, da so stvari objavljene v časopisih. Mladi, ki ne iščejo eh, zaposlitve, teh je treba eh, najti in do njih je treba prinesti informacije, da bodo lahko oni seznanjeni s temi programi. Mislim, da moramo s temi programi nadaljevati, mislim, da bi jih morali morda tudi nekoliko več financirati, ampak kot rečeno, to ne sme biti alternativa nacionalnim ukrepom, nacionalnim schemam, ampak eh, morda neka dodatna pomoč tam, kjer je ta potrebna. Mislim, da je ta program zelo dober in veselim se že nadaljevanja dela in eh, končnega rezultata. Hvala lepa. Hvala, želi še kdo besedo? gospod Kaza. Ja, rad bi se zahvalil vsem kolegom prisotnim tu. Pošteval sem vse vaše eh, pripombe in komentarje, ki bom posredoval gospe Tomc. Eh, mislim, da kakšnih spornih zadev tu ni, tako da menim, da bo poročilo vsakakor zelo dobro in še enkrat hvala za vse vaše prispevke. Hvala. Vidim, da so tu tudi predstavniki generalne direkcije za zaposlovanje z Evropske komisije, gospa Koleva. Izvolite, če hočete kaj dodati, beseda je vaša. Hvala lepa za to priložnost. Ja, naj samo izpostavim, da je to poročilo vsekakor prišlo v pravem času in je zelo dobrodošlo, tudi z vidika prihodnih razprav o tem, kako evropski strukturni in investicijski skladi lahko podpirajo zaposlovanje mladih. Evropska, evropska pobuda za poslovanje mladih je bila hmm, sprejeta kot nekakšno urodje za obladovanje kritnih razmer, ampak zdaj preučujemo, kako bi lahko na nekoliko bolj trajnosten način podpirali te politike v obdobju polite 2020 in seveda tudi jemljemo na znanje vsa koristna priporočila tega poročila. Hvala lepa. Hvala. Ja, mislim, da bo še dovolj priložnosti, da se vrnemo k tej točki na dnevnem redu, kot je bilo že rečeno. Seveda, ta pobuda ni bila naravno uspešna v vsaki skupnosti v vsaki državi članici Evropske unije, ampak vsekakor je to pobuda, ki mislim, da je velja nadaljevati in za njo skrbeti naprej, sploh ko iščemo nove oblike vključevanja mladih v študijske programe, v trg dela. Pomembno je, da so to koristne izkušnje tudi z vidika pobude za poslovanje mladih, ampak kot ste številni dejali sami, imeli smo res eh, hudo situacijo, ki je zahtevala ukrepanje. In zato zdaj tudi delamo na tem, da iščemo boljše rešitve. Tudi zdaj, ko razmere na trgu dela niso več tako zelo eksplozivne, kot so bile, ko smo z delom začeli. Torej, 4. decembra bo naslednja obravnava. Nekoliko prehitevamo s časovnico, ampak če so vsi relevantni akteri že tu, predlagam, da gremo na točko 5 na dnevnem redu in sicer ekonomske prednosti enakosti med spoloma v Evropski uniji. Dobro, še vedno čakamo na nekatere sodelujoče v tej razpravi. Spel ampak ni. Je na poti. Dobro, potem pa predlagam petminutni odmor. Potem pa bomo začeli s to razpravo torej petminutni odmor.

uh, <laughs> yes, well, uh, ja, dobro, gremo naprej. Smo pri peti točki na dnevnem redu. Gospodarske koristi enakosti spolov v Evropski uniji. Na začetku bom dala besedo kolegici Langbak, ki je direktorica Evropskega inštituta za enakost med spoloma. Prosim, če predstavite situacijo, v kateri smo. Hvala lepa. Ja, res mi je veliko zadovoljstvo, da imam lahko predstavitev odboru za zaposlovanje. To je področje, ki je najbolj povezano z gospodarsko neodvisnostjo in z realizacijo potencijala vseh. Preden bom spregovorila o gospodarskih koristih, bi rada pokazala, kakšne so sodobni izzivi pred nami, kaj se sedaj dogaja na področju enakosti med spoloma, na različnih področjih, kako to vpliva na ženske in moške v sodobnih časih, na različne načine. Če si pogledamo malo kvalifikacij in odstop od trga dela, bi tu rada, da nekoliko bolj preučite to, kar smo že storili na različnih področjih, tudi pri različnih raziskavah in študijah. In to, kar vidite, je, da je zelo pomembno, da si pogledamo ta področja. Če vidimo ta področja, kjer je malo izobrazbe, ženske, ki imajo nizko izobrazbo, so v zelo velikem tveganju za to, da so povsem brezposelne in da so povsem odstranjene trga dela, da so neaktivne. Ko smo naredili študijo za časa malteškega predsedstva o nizki stopni izobrazbe in malo veščinem. Če si pogledamo, 6 milijonov, 17 odstotkov so žensk z nizko izobrazbo. Te ženske se soča z velikim tveganjem, nikoli niso delale in 2 milijona moških nikoli ni delalo, sploh v življenju. Če gremo nekoliko dlje in se sedaj pogledamo druge izzive. Narečem, da smo si tu potem pogledali tudi matere, ki zapuščajo trg dela, pogledali smo si različne formacije družin in sedaj vidimo, da so družine lahko drugačne. Nekateri imajo družine, ampak ne živijo skupaj. Potem je tu tudi kar nekaj aktov glede nasilja v družini. Vse več je samskih staršev enostarševskih družin. 85 odstotkov teh enostarševskih družin predstavljajo ženske z otroki. Recimo, pokazala vam bom prosojnico o ženskah, ampak če si pogledate zadnjo prosojnico, ki jo imamo največjo vrzel, torej, če imate družino s trimi otroki ali več, je to največji negativni vpliv, ne samo na brezposobnost, ampak tudi, ko govorimo o tveganjih dejavnosti za ženske. Če si pogledate prosojnico, boste videli, da to vsakim otrokom postaja večje. Danes imamo 55 odstotkov žensk, ki živijo s tremi otroki in so zaposlene, ostale pa ne. In če to analiziramo še nekoliko bolj, vidimo, da če si pogledamo iz vidika tveganja revščine, Med 55 odstotki, ki so zaposlenih, je 44 odstotkov žensk, ki so v tveganju, da so pod pragom revščine, če partner, mož, drugi član družine izgubi delovno mesto. Torej, ko načrtujemo politike, moramo poštevati tudi te podatke. To so zelo pomembna dejstva. No, če se sedaj pogledamo te enostarševske družine, Če si pogledamo po družinah, vidimo velike vrzeli med državami. Kakšna je podpora? Kako je s politikami socialnega vključevanja v različnih državah članicah? Kako to vpliva na enostarševske družine? V nekaterih drugih študijah smo preučili, kako pomembno je imeti socialno zaščito. Zlasti, če imajo ti ljudje nizko stopnjo izobrazbe. To prinaša veliko več tveganj da je nekdo pod pragom revščine. In potem vidimo tudi mlade matere in ženske, ki imajo mlade otroke. Te so v skupini najmanj zaposlenih. 26 odstotkov enostarševskih družin, predvsem, ko gre za ženske, ima zelo nizko stopnjo delovnosti v družini. To pomeni, da če se karkoli zgodi, ne gre le za mlade matere, ki imajo majhne otroke, ampak ne gre le za to, da te ženske izgubijo priložnosti, ampak so vedno v tveganju, da so revne. Dobro, potem še ena prosojnica, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Tu lahko vidimo, kakšne so razlike, to smo analizirali. V naših izsledkih indeksa o enakosti med spoloma, to bomo predstavili jutri na svetu. Tu smo preučili, kako lahko spol povežemo z drugimi značilnostmi, z etnično pripadnostjo, starostjo, migracijami, vrstami družine. In če si ponovno pogledamo, kako to deluje na trgu dela, vidimo, da imamo tiste, ki skrbijo za otroke, za starejše vsaj eno uro na dan. In tu vidimo, kako velike so razlike, če imamo v prvi skupini družine. Vidimo, da imajo enostarševske družine tu največjo vrzel. Torej, to so eh, moški in ženske, ki vzgajajo otroke sami. Tu vidimo, koliko časa porabijo za delo in doma. Potem vidimo tudi državo rojstva, za tiste, ki se niso rodili v Evropski uniji. Imajo ženske v tej skupini skoraj da dvakrat več možnosti, da ne bodo plačane za skrbo vsaj eno uro na teden za otroke in starejše. To ponovno kaže na to, kako majhne so možnosti zaposlitve za to skupino žensk. Potem smo preučili še en del, ta je močno povezan s trgom dela. To je tudi velika nevarnost pri prihodnih politikah zaposlovanja v prihodnosti, pa tudi, ko gre za pošteno porazdelitev prihodkov in tudi, če govorimo o vrstah proizvodnje. Če si pogledamo eh, sektorje, kjer je več žensk, in sicer je to sektor zdravja, izobraževanja, In če imamo po drugi strani inženirstvo, znanost, tehnologijo, vidimo eh, dva velika sektorja, ki si nasprotujeta. In potem vidimo tiste sektorje, kjer je več žensk, tam so plače precej nižje. In tu seveda vidimo, da gre večinoma za ženske, ki so zaposlene, več kot 80 odstotkov oseb v teh sektorjih je žensk. In če si pogledamo študije, potem vidimo, da so moški nad tem pragom, kar kaže na to, da so bili nekateri moški zaposleni v E-dvojnivih. In sedaj v letošnjem letu se te številke nižajo. Vse manj je moških, mladih moških, ki se zanimajo za izobraževanje na tem področju, za te službe. In če si pogledamo, to, kar je spodaj na grafu, tu vidimo število žensk in čez deset let se to skoraj da ne bo spremenilo. Torej, veliko interesa, ampak verjetno okolje ni privlačno za ženske, tako da ženske eh, ne študirajo, se ne izobražujejo na področju znanosti in tehnologij. In če si pogledamo tudi kategorije starosti moških, vidimo, kakšno je število moških, pri zdravju, izobraževanju in socialnem področju. Tu vidimo, da imamo 60 do 64 odstotkov žensk. No, skoraj da ne bomo več imeli moških, ampak malo bo moških, ki bodo zaposleni v teh sektorjih, ki se veča zato, ker se prebivalstvo stara. Potem smo si pogledali tudi nekatera segregirana področja in tu na področju izobraževanja vidimo velike razlike pri glavnih poklicih. In tudi, če se sedaj pogledamo to izobraževanje, vidimo, da imamo tu le 18 odstotkov moških, ki študirajo na področju izobraževanja. To seveda vpliva tudi na zaposlovanje v šolah, na univerzah. Recimo imamo eh, nekoliko več profesorjev na univerzah, nekoliko manj jih je v srednjih šolah, ampak to je tudi to stereotipično razmišljanje, ki obstaja v družbi, zato se moški odloče za te poklice in če si pogledamo potem eh, znanost, to je edino področje, kjer se ženske bolj zanimajo za študiranje na tem področju, ampak če študirajo znanost, potem običajno poučujejo in niso zaposlene v najbolj plačanih poklicih, torej v zasebnem sektorju ali na tistih delovnih mestih, kjer iščejo visoko kvalificirane zaposlene. Potem imamo IKT, e tu imamo 79 odstotkov, torej moških, 21 odstotkov je žensk, ki študirajo na področju informacijskih tehnologij in to so prihodni poklici za vse. Vidimo tudi, kakšni so izračuni napovedi v prihodnosti. To bo prihodnost, to bo glavni sektor, kjer bomo potrebovali veščine vseh in tu imamo oska grla pri pridobivanju teh veščin. In samo petina vseh študentov na področju informacijskih tehnologij je žensk. In eh, četrtina jih je v sektorju gradbeništva in inženirstva. Torej, sedaj moramo res razmisliti o tem, kako urejati oska grla, kako se ukvarjati z veščinami, kako ustreči poprašovanju, kako izboljšati enakost med spoloma. Sedaj pa ne vem, kaj se je zgodilo na ekranu. Ekran se ugasne. Torej, želela sem spregovoriti o prednostih. Zaradi vseh teh razlogov, ker je toliko sodobnih izzivov, je Evropska unija tu v slabšem položaju. Ne spodbuda žensk, da študirajo na področju znanosti in tehnologij in ne spodbuja moških, da študirajo na področju izobraževanja in izobraževanja ter socialnih politik. Kajti tu imamo lahko več eh, možnosti, če si bomo izmenjali te sektorje, tako da bi potem imeli več enakosti med spoloma. Ko smo pripravljali to študijo o gospodarskih koristih enakosti spolov v Evropski uniji, smo uporabljali zelo sofisticiran model ki se imenuje E3M3. To je bilo razvito na Cambridgeu s posebno analizo in tu smo skušali preučiti vse različna politična področja, da bi videli. Aha, sedaj to ponovno vidimo na ekranu. Hvala lepa. Torej, preučili smo različne scenarije. Torej, če zapolnimo vrzel med spoloma. Recimo, če imamo poklice, ki so bolj moški, druge, ki so bolj ženski in če zapolnimo vrzel tu med spoloma, tudi na področju sprejemanja odločitev in smo tu poštevali različne scenarije, da bi videli, kje imamo dobre gospodarske dokaze, ki kažejo, da če vlagamo enakost med spoloma, če razvijamo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, zmanjšujemo število stereotipov, če spreminjamo delovno okolje, torej vse to, kar danes obstaja v Evropski uniji, potem lahko tu vidimo, kako se lahko to gospodarsko pokaže. In kot vidite tu, smo gotovili in eh, pokazala bom, najprej preden bom pokazala številke, tu imate torej izhodišče. Izhodišče je res v tem, kako danes prihaja do razvoja. Tu smo upoštevali tudi to, da vse, kar počnemo, počnemo zato, da ne bi poslabšali situacije za moške, ampak da bi samo videli, kako zapolniti vrzel med spoloma. In na vseh teh področjih sedaj imamo negativne trende v odnosu do žensk. Analiza je pokazala, da moramo izhajati iz teh scenarijev. Recimo, tu smo se izbrali te zelo trdne dokaze glede na zgodovino, to izhajali smo iz preteklosti. Najprej smo pročili tercijarno izobraževanje, tu gre za znanost in tehnologije. Torej, če bomo z vsemi različnimi ukrepi enakosti zapolnili vrzel med spoloma na področju tercijarnega izobraževanja in potem, če to poštevamo dejavnost in trgu dela, neaktivnost, če si pogledamo vrzeli med plačami, poklice in drugo, Tu lahko vidimo, da je toliko govora o prebivalstvu, ki se stara v Evropski uniji. Pročili smo torej te demografske spremembe, kako povečati tudi stopnjo rodnosti pri različnih ukrepih. In tu smo videli, da imamo na koncu tudi kombinacijo vseh teh dejavnikov. Če povežemo vse, kakšne so prednosti. Na tej prosojnici lahko vidite, tu imamo zelo dober izračun takšnega modela, torej do leta 2050. Če bomo zapolnili vse te vrzeli med spoloma, če bomo eh, zelo aktivno izvajali te ukrepe, tu lahko vidite BDP na prebivalca za Evropsko unijo, ta bi se povečal za 9,5 2 odstotka, brez drugih naložb, samo če bomo zapolnili vrzeli, če bomo delali na področju enakosti med spoloma in potem vidimo tudi, kako je z nadzorom, tu imamo 3,15 trilijonov evrov dobička. Torej, to kaže, da tu smo ločeno gledali prvi scenarij, če bomo tu zapolnili vrzel med spoloma na področju znanosti in tehnologiji. Preučili smo tudi pogoje za danes, kot sem rekla, je to zelo velik sektor. To so prihodni sektori, ki prinašajo veliko popraševanje po veščinah. Če moški študirajo isto kot danes, kot je tudi predvideno, torej da bomo še vedno ohranili iste ravni moške, pa če bomo vključili tudi deklice v te študije, potem boste videli, koliko več delovnih mest bomo ustvarili, torej 1,2 milijona dodatnih delovnih mest ne bi ustvarili, če bi vključili ženske, če bi ženske zasedle 70 odstotkov delovnih mest, potem vidite tu na grafu, za kakšno veliko povečanje, to je hiter scenarij in potem imamo tudi počasen scenarij, torej tu imamo določene razlike, ampak to bi prineslo zelo, zelo veliko prednosti. Tu imamo počasen scenarij tu lahko vidimo, kako je s tem, če države ne bi veliko vlagale v to, na nekaterih področjih bi lahko bolj aktivno delovali kot danes, kot sem rekla. Potem pa imamo tu hiter scenarij, torej če bi imeli zelo hitre ukrepe, kar je seveda možno in potrebno, tu vidite tudi razliko na grafu pri rasti državah članicah. Tu smo pokrili četrsti scenarij, recimo, če bi izboljšali ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem Evropske unije. Če bi zapolnili vrzeli do leta 2050, samo s temi ukrepi, če bi recimo izenačili tudi plače v sektorju znanosti, kjer je veliko razlik, potem tu lahko vidi tudi stopnjo rodnosti, kajti ženske bi imele več podpore, ne bi se soočale s takšnimi situacijami v enostarševski družina, kot sem pokazala prej, ne bi bile v revščini. Torej, vsi ti dejavniki bi vplivali tudi na stopnjo rodnosti, ta bi se povečala, vidite različne ravni v državah članicah, pač odvisno od tega, kakšna je tam situacija danes. In tu smo preučili ta indeks, torej kot sem rekla, jutri bomo to predstavili na svetu, kje so različne države, kakšne so razlike pri tem indeksu. Tu imamo dva scenarija. Torej imamo dve časovnici. Tu smo izhajali iz indeksa, ki kaže devet najboljših držav, ki so najbolj razvite pri enakosti med spolom, potem so nekatere vmes in potem imamo tiste države, ki so najmanj razvite. In tu lahko vidite, da je tretja skupina tista skupina, ki je res najmočnejša to so države, ki so najbolj napredne pri enakosti med spoloma, tam ne bo potrebno veliko nalož v BDP, že veliko dela, ampak prva skupina bi pridobila največ, če bi izvedla vse te ukrepe, če bi počela to, kar počne tretja skupina, ki je najbolj napredna, bi za 12 odstotkov povečali BDP do leta 2050. Pri tej študiji smo upoštevali različne proizvode, to je tudi na spletu. Vidite tudi dobro obrazložitev, ne le modele, imamo tudi razloge, ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli. Res upam, da boste imeli dovolj časa in zanimanja, da se to poglede na spletu. Mi vedno lahko pomagamo z dodatnimi informacijami, ampak tu vidimo res zelo močne dokaze, da enakost med spoloma ne vpliva le na trg dela, ampak je to bistveni element trga dela. Hvala. Ja, hvala vam. Domnevam, da so to nekatera dejstva, ki so v zadju eh, te pobude ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem komisije istočasno. Mislim, da si ne moremo zatiskati oči, ko vidimo reakcije, ko spremljamo te reakcije razprave o, o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, kar pomeni, da seveda to podpiramo in tu lahko vidimo tudi, da je to dobro za vse strani. Nekatere države članice so že precej napredne kajti tu imamo tudi velike razlike med različnimi deli Evropske unije. Ampak, ko se pogovarjate o teh dejstvih, ko to predstavljate občinstvu, kakšne so reakcije? Ker tudi sama delam politiki, včasih vidim, da so reakcije lahko zelo negativne, včasih so pozitivne. Zdi se mi, da ni nekih poprečnih reakcij, ampak gre bolj za dva ekstrema. Včasih so razprave zelo agresivne. In to mi daje občutek, da bo to trajalo še kar nekaj časa, preden bomo videli kakršne koli razlike. V nekaterih državah, v Evropski uniji, so precej napredni, ampak toliko je tistih držav, kjer je pot še dolga za te deklice. Kakšni so vaši argumenti, ko naletite na te negativne reakcije udeležencev pri ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem? Ja, kaj ti? Te... Sama sem tako razumela vaše številke, da gre bolj za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. V komisiji, tudi v parlamentu se sedaj ukvarjamo s tem vidikom. O tem pravzaprav govorite tudi vi, ampak mogoče na drugačen način. Torej, o tem vas sprašujem, veliko je negativnih reakcij strani nekaterih, ki sprejemajo odločitve v nekaterih državah. In kako lahko spremenimo kaj, ko pa so reakcije včasih tako negativne? Hvala. Najprej bi mogoče pokomentirala ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. To je res zelo pomembna pobuda. Negativne reakcije se pokažejo, ker nekateri razumejo ta sporočila na različne načine. Pri analizi indeksa smo preučevali različne vedike, recimo to, da moški običajno delajo precej dlje, zlasti, ko so v družinah, kjer je več otrok. Zato ženske partneri nima veliko možnosti, so na trgu dela. Ampak po drugi strani Pa to, da nekdo dela veliko ur in dela veliko in si zasluži veliko, ampak po drugi strani nima sproščenega življenja doma zvečer in nima možnosti imeti te kakovosti življenja, preživljati čas z družino, tu ne gre le za dobro ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, gre tudi za odnos do vsega in mi želimo reči, da so moški na slabšem, če menijo, da jim ni treba biti doma z družino in tudi živijo eh, manj, torej umirajo prej, lahko imajo več eh, zdravstvenih težav, torej veliko je drugih posledic zaradi takšnega odnosa in zaradi te percepcije v družbi. Ampak ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je seveda en izmed bistvenih dejavnikov, da bi tu zapolnili vrzeli med enakosti, med spoloma. In osebno menim, da je to dobra pobuda. Seveda ne gre le za to, da bi lahko imeli bolj konkurenčno Evropo, če bi zapolnili vrzeli, ampak bi lahko bolje izrabili potencial žensk, ki so bolj izobražene in vedno bolj so izobražene kot moški, ampak ne izkoriščajo svojega potencijala. Bi še kdo zastavil kakšno vprašanje, naši gosti? Kolegica Blinke Višuti je predsedujoča v odboru za ženske. Prosim, sede vaša. Hvala lepa. Hvala, predsedujoča. Žal mi je, opravičujem se direktorici Langpak, ker nisem poslušala cele predstavitve, ampak no, tudi osebno bomo to obravnavali. Upam, da bomo imeli to priložnost, da boste predstavili to študijo. Sedaj bi še nekaj dodala k temu, kar je naša predsedujoča rekla o tej pobudi glede ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. To je ena izmed glavnih pobud Evropske komisije. V parlamentu sedaj to obravnavamo zato, da bi izboljšali položaj žensk na trgu dela. Pri tej pobudi iščemo načine, s katerimi bi poskrbeli za to, da da se ženske lahko vračajo nazaj na delovno mesto in trg dela, da imajo pozneje više pokojnine. Torej, to obravnavamo, to obravnavamo v parlamentu in tudi v državah članicah. Sama sem prisotna v številnih razpravah v Litvi, kjer se pogovarjamo o tem in pogosto slišim argumente nekaterih, ki niso veseli ker imajo poleg porodniškega dopusta tudi starševski dopust, očetovski dopust za moške. Ti naj bi šli na dopust tudi za štiri mesece ali bi lahko šli na dopust, bo to možno. Za nekatere je to nespremljivo, da bi imeli ta očetovski dopust. Torej, kaj storiti s to mentaliteto, kako spremeniti to odnos, to mentaliteto? Mogoče je treba več vlagati izobraževanje, mogoče se mora to začeti v vrtcih, v šolah da se potem ta mentaliteta oblikuje na drugačen način, da se borimo proti tem starim stereotipom, kajti ena direktiva ne bo dovolj, tudi če bo zelo dobra. S tem ne bomo spremenili situacije, mentalitete, s tem ne bomo imeli več enakosti v naših družbah. Enakost na trgu dela je zelo pomembna za evropsko gospodarstvo, za evropsko konkurenčnost. Kaj še storiti? vprašati se moramo, kje moramo vlagati več, kako vlagati v našo družbo, v naše ljudi, v držo. Odgovor. Ja, posem se strinjam s tem, da moramo to direktivo tolmačiti način, tako da bi motivirali, da bi spodbujali ljudi k temu, da razmišljajo o tem. To je dobro orodje, kot ste rekli, imamo tu zaveščanje, iskanje vzornikov. Včasih gre tudi za ženske, ki menijo, da moški ne bodo zmogli v tem četovskem dopustu. Včasih ženske same rečejo, ja, ne bom dala otroka, možu se ne bo vedel, kaj početi. Torej, včasih smo tudi ženske odgovorne za to. Pogosto slišim, da so včasih v družinah pogovarjajo o tem, da mogoče ti štirje meseci za očeta niso dovolj, da s tem ne bo zapolnjena vrzel pri plačah, glede na to, koliko so plačani, kajti običajno so moški plačani več. Tudi o tem se pogovarjamo, ampak že samo dejstvo, da gre za vašo družino, vi ste se odločili, da boste ustvarjali to družino, odločili ste se, da boste imeli otroke. Torej, to je vaša prihodnost, ampak to je tudi vaša odgovornost. In s tem se tudi počutite boljše. Torej, gre tudi za to, kako poslati to sporočilo. In tudi mediji imajo razprave, tudi mediji lahko pomagajo mladim moškim, da bodo ugotovili, da so oni na slabšem, če se potem ne ukvarjajo s tem, če se ne odločijo za te dopuste. Dobro, hvala lepa, da ste tu. Prepričana sem, da bomo ponovno imeli to razpravo, da bomo imeli še več vprašanj in odgovorov kaj ti ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem bo predmet obravnave v prihodnosti. Seveda bomo preučevali rezultate. Naslednji sestanek odbora bo potekal 16. oktobra ob 3. popovdne do 18.30 zvečer. 19. oktobra bomo začeli ob 9. zjutraj in Delali bomo do kosila do 12.30. Dobro. Naj vas spomnim tudi na to, da bomo popolne imeli skupno obravnavo med odborom za kulturo in zaposlovanje. Pogovarjali se bomo o evropskih solidarnostnih enotah. Za oba odbora je to pomembna tema. To je izjemno pomembna tema. da ne bomo ustvarili nov trg dela, ki ne bo dovolj dober za mlade. Pogovarjali se bomo o evropskih solidarnostnih enotah in radi bi, da bo vse bolj jasno, da bomo bolj razumeli, kako to organizirati, zato da se izognemo socialnemu dumpingu. Zasedali bomo v stavbi Spinelli v 1G3 dvorani. Začeli bomo ob treh popovdne. Vsi ste vabljeni na to razpravo, ko bomo začeli ob treh. Hvala še enkrat, da ste z nami tu. Hvala vsem. S tem je konec dopodanskega zasedanja. Hvala.